Evropskega sodišča. Glasujemo. Ne deluje? No, povejte nam, kako glasujete, če naprava ne deluje. Glasujemo. Konec glasovanja. prerasporeditev je eh, odobrena 33 za, 3 je proti, 3 je vzdržani. Et sur la modification des effectifs. Sprememba sredstev. Želite, da glasujemo? Torej glasujemo. konec glasovanja. 35 e, za, 1 proti, 3 vzdržani. In sedaj pa osnutek proračuna. Kakšno glasovanje? Euh, prvo glasovanje o dogovoru, eh, o katerem smo razpravljali pred kratkim. Poimensko glasujemo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 24 za, 9 eh, proti, 6 vzdržanih. Kompromis je sprejet. Štiriindvajset, devet in šest. Et alors maintenant on vient aux amendements du rapporteur. Potem pa predlogi sprememb poročevalca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 maintenant nous devons nous prononcer sur les amendements du rapporteur. Sedaj moramo sprejeti odločitev o predlogih eh, sprememb poročevalca, ki eh, zrcalijo eh, dogovor, ki smo ga potrdili. To je torej splošna potrditev vseh predlogov sprememb ali se bomo pač eh, lotili vsakega predloga posebej. Gospa Garja Zabal, jaz sploh ne vem, o čem glasujemo sedaj. Ali go, glasujemo o ustnih predlogih sprememb poročevalcev v tem prvem delu? To, kar nam je bilo razdeljeno danes, ali gremo po seznamu? ali glasujemo o posameznih predlogih sprememb ali pa o ustnih predlogih sprememb, ki odražajo dogovor. Torej, to je moje vprašanje. Torej, za socialiste želim povedati, da ne želimo eh, pravzaprav uh, glasovati o odstavku, kjer specificiramo vse vrstice. E, torej, mi imamo tu splošno poročilo in ne vem, zakaj naj bi imeli ta odstavek. Dobro bi bilo, če bi o tem odstavku glasovali posebej. Gospa Gardja Zabal, misli, da ni potrebno v posebnem odstavku navajati besedilo vsake vrstice, kjer imamo zmanjšanje sredstev v primerjavi osnu, z osnutkom. Torej, prva alineja voilà. On demande à supprimer tout le paragraphe. Mi želemo črtati vse, kar se začne decrease the level of uh, the ordinary expenditure, vse do contingency reserve. Prvi odstavek tega odstavka, ki se začne z decreases the level of the ordinary expenditure, do 20 milijonov, se pravi do sredine druge vrstice. To ni potrebno. Saj imamo že prejšnji odstavek, kjer imamo omejitev eh, povečanja sredstev na 1,4 odstotka. To je že dovolj. Gospod poročevalec. Mm, ta ustni predlog sem podal na osnovi izkušenj lanskega leta, kjer nismo imeli omembe samo proračunskih vrstic, ampak tudi ustrezne zneske. Po mojih izkušnjah smo glasovali tako, kot je predlaga gospa Gardija Zabal. In eh, to sem pripravljen tudi sprijeti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 Imam konkretno vprašanje glede eh, tega odstavka. To ne bi bilo niti dopustno, če bi plačevanje osebe, to je zapisano v statutu, to je pravno zavozejoče. Kot eh, odbor za proračun nimamo pravice sprejemati čistarkoli druge, kot je zapisano v statutu glede povišanja plač. Ne moremo kar samovoljno nečesa določati. V skladu s statutom se višina določa po ustreznem postopku, ki je zapisano zapisan v statutu. In vsako leto se prilagaja v skladu z določili iz statuta. Zato me tukaj preseneča, da imamo tukaj omejitvo, ne vem, ali je 1,8, 1,6 ali karkoli. To bo odvisno od statuta, ne od tega, kar bomo mi sklenili. Ne moremo skleniti ničesar, kar je nasprotju z zakonodajo. Tega ne bi smeli početi. Tukaj piše 1,4 odstotke za nadomestila. Ah, ah, da, kot poročevalec eh, iz lanskega leta sem si presegal, da ne bom interveniral, vendar jaz podpiram gospod Gardio Zabal zaradi dveh razlogov. Eh, če ne navajamo uh, višine zmanjšanja potem to naštevanje nima nobenega smisla. In naj se spomnimo, kaj se je zgodilo lani. Torej, sedaj imamo nove okoliščine med uh, oceno in uh, dokončnim uh, glasovanjem je prišlo tudi do ustanovitve nove politične skupine. Se pravi, mi nismo mogli uh, tu ohraniti številke iz ocen, ker to ne odreža situacije. Torej podpiram uh, gospod Gardijo uh, Zabal in njen predlog. Gospe Holmajer želim odgovoriti naslednje. Uh, Eh, situacija je bila lani ista. Lani smo ugotovili, da imamo za običajne izdatke 1,6 eh, odstotkov, potem pa smo videli, da je inflacija višja in eh, potrebno je bilo prilagajanje in mi smo sklenili ohraniti 1,6 odstotka in imeti kompenzacije med posameznimi proračunskimi vrstrcami to je najbolj eh, odgovorna opcija. In potem pa za marže, za plače v letu 2016 eh, smo pač naredili tako, da smo del eh, eh najemnine za leto 2016 plačali že leta 2015. Se pravi, prenos je bil ob koncu leta 2015 in eh, Iz najemnin za leto 2015 smo plačevali deloma najemnine za leto 2016. Glede financ, kdo želi besedo? Hvala lepa, gospod predsednik. Samo majhna pojasnitev glede tega odstavka, o katerem govori gospa Gardija Zabal. Mislim, da tega res ne smemo sprejeti v tej obliki, kajti tu piše decreases the level, eh, se pravi tako, kot je to sprejelo predsedstvo. Eh, mi se zavedamo, da je osnutek provizoričen in eh, ta je že upošteval to zmanjšanje sredstev. Obstajata dve možnosti. Ali da vzamete na znanje, da, sta, uh, uh, da ste pravzaprav sprejeli zmanjšanje za 20 milijonov ali pa črtate uh, celoten odstavek. Dejstvo je, da je šlo za, za časni osnutek na podlagi ocen. Se pravi, odstavek decreases the level of uh, in tako naprej. Tu bi uh, črtali, pustili pa limits the increase uh, do 2016 budget. Kdo, ali želite pa črtanje tega odstavka? Eh, ki ga eh, želi črtati gospa eh, Gardija Zabal in to je podprl tudi gospod Depre. Dobro. To smo sedaj pojasnili. Pred seboj imate predloge spremem poročevalca. Prvi predlog spremembe, kdo je za? Vseh skupaj, naenkrat. Se pravi, vseh predlogih sprememb, ki smo jih tudi sedaj nekoliko spremenili. sur l'ensemble de ce texte. Se pravi o celotnem besedilju. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Ni povsem jasno. E, poimensko glasujemo, elektronsko glasujemo. Skrtaj klub. Konec glasovanja. Petindvajset eh, glasov za, trinajst proti, trije vzdržani. Ja, eh, pred eh, seboj imate seznam za glasovanje. Predlog spremembe ena, ustni predlog spremembe poročevalca, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Kompromis dva, kdo je za, kompromis številka dva, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Sprejeto. Predlog spremembe devetnajst. Ne. Se opravičujem. Kompromis številka tri. Kdo je za kompromis številka tri? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Kompromis številka tri je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe devetnajst. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da je sprejeto, vendar bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 25 glasov za, 16 proti. Kompromisa 4 in 5. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Kdo se vzdrži? sprejeta. Predlog spremembe 23. Ja, 23. Kdo je za? Proti? Preverili bomo poimensko. Glasujemo. Glasujemo. Predlog spremembe 23. Konec glasovanja. Sprejeto 23 za, 16 proti 2 uh, eh, vzdržana. Sedaj pa predlog spremembe 29. Ne, ta je umaknjen. Kompromis 6 za, proti Vzdržani. Sprejet. Kompromis sedem. Za. Sedem, torej za, proti. Kdo se vzdrži? Kompromis sedem sprejet. Osem, kompromis osem za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 37 za. Gospa Gardija Zabaj. Eh, tu bi eh, želela glasovanje podeli. Prvi del predloga spremembe, to se že izvaja. Ne vem, zakaj bi tu glasovali za to. Predlagam v dveh delih in sicer uh, as the secretary general je. Ne bomo od uh, generalnega sekretarja in predsedstva zahtevali nekaj, kar itak že počnejo. As the secretary general in tako naprej do konca je pač uh, ločen del. Kaj meni predlagatelj spremembe, gospod Depre? No, jaz bi ga pustil takega, kot je, torej 37. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred? 38 za? Proti? Vzdržani? Spred? Kompromis 9 za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 43 za, proti. Preverili bomo. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno, 19 za, 20 proti. Tu pokriva 43 in 40. Niste glasovali? Zakaj niste glasovali? Glasovanje je že bilo. faut reprendre le vote alors. Schenkrat. Bon, écoutez, on va reprendre le vote. Schenkrat bomo glasovali. Euh 43 40 skupaj glasujemo. O predlogih sprememb 43 in 40. Že 37 votov imam. 38 glasov imam. Konec glasovanja. 20 za, 19 proti. Amendment 44. Predlog spremembe 44. 44 za, brezpredmeten. Predlogi spremem 45, 46, 47 za, proti, vzdržani, sprejeti. Predlog spremembe 48, brezpredmeten. 49, brezpredmeten. 50, kdo je za? proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog spremembe 51 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 52 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 10 za. Proti. Proti? Kompromis številka deset. Kdo je za? Gospa Gardija Zabal. Se upravičujem, prosim. Nismo imeli pač časa za delo. Tu bi... Uh, imeli eh, glasovanje po delih in predlog spremembe 53 bi glasovali eh, posebej. Se pravi 53 zunaj kompromisa. Najprej bomo torej glasovali o predlogu spremembe 53. In sicer prvi del. Prvi del kompromisa 10. tu je pravzaprav predlog spremembe 53. Ali želite, da bi prvi del eh, eh, predloga spremembe 53 najprej obravnavali? Torej glasujemo prvi del predloga spremembe 53. Herr Präsident! Euh, Gospod Ribik, mislim, da bi morali postopati tako, kot je predvideno v glasovanjem seznamo in sicer, da najprej glasujemo o kompromisu 10 in če je ta zavrnjen, potem lahko eh, dalje govorimo o glasovanju po delih prijemanj maja 53. Zato bi prosil, da najprej glasujemo o kompromisu 10 in potem šele glasujemo o glasovanju po delih za amandma 53. Naš predlog je, da prvi del amadmaja 53 eh, politične skupine SND nadomesti prvi del kompromisnega predloga 10. Zdaj,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 je tukaj nastopil takšen kaos, takšen nered, da nišče nima več pregleda. Ne moremo zdaj še eh, dodajati možne konfiguracije glasovanja. Eh, torej, kompromis deset. Kdo je za? Proti. Poimensko bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis je izglasovan eh, z 21 glasovi. Za 17 proti. Eh, kompromis 11. Za. Kompromis 11. Za. Kdo je za? Kdo je proti? Preverili bomo. Poimensko glasujemo o kompromisu 11. Konec glasovanja. 17.17. Torej zavrnjeno v tem primeru. Torej kompromis 11 je zavrnjen. Gospod Kolvel. Se pričujem eno majhno vprašanje, to bi pravzaprav moral vedeti, ampak priznam, da ne vem, koliko članov z glasovalno pravico ima naš eh, odbor v najvišjem primeru števila članov. Mindestens. 41. 41. Euh, Bien. Donc le compromis est repoussé. Torej kompromis je zavrnjen. Sedaj pa predloge sprememb 56. Kdo je za? Proti? Preverili bomo, ker nisem dobro videl. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, 13 proti, 2 vzdržana. E, eh, 57. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55. To je za, proti, preverili bomo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 25 glasov proti. Kompromis 12, to je za. E, kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Predlog spremljive 60, za. Proti. Vzdržani, zavrnjen. 61, e, za. Proti vzdržani, zavrnjen oziroma se opravičujem, je sprejet. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. No, preverili bomo. 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 21 eh, proti 20 glasov. 64, kdo je za? Proti. Predlog spremembe 64. Ste glasovali za ali proti? Mikro, mi, mikro, s'il vous plaît. Mikro. V mikrofon, prosim. Kaj ste glasovali? Predlog spremembe 63. Tu glasujem za in ne proti. To je bila napaka. Ravno nasprotno, se pravi, tu je en glas več, je torej sprejet. Gospa Holmajer, želite besedo? Er Glasoval je za, hotel pa je glasovati proti, zmotil se je, ker je mislil, da glasuje o drugem amadmaju tako pa če. Tako je rekel, da se je smotil, zato je vprašal, če bi lahko o tem še enkrat glasovali. Se pravi, preverili bomo predlog spremembe. Reglement staat dat helemaal niet toe. De voorzitter opent de vergadering poslovnik tega ne dovoljuje, gospod predsednik. Predsednik začne z glasovanjem, ga zaključi in to je to. Ne moremo še enkrat glasovati, ne moremo vrniti časa nažaj, nazaj. Obžalujem, ampak tako je. Če eh, glas, ki ga je podal, ne ustreza temu, kar je bil njegov namen. Da, gospod Rubik. Gospod predsednik, eh, predlagal bi, da še enkrat razčistite, eh, kakšen je bil rezultat glasovanja o amandmaju 61 in 62 in 63. Lahko ponovite, kakšen je bil rezultat glasovanja o 61, 62, 63. Kako smo glasovali o amandmaju 61? 60 je bil zavrnjen. 61 sprejet. 62 o tem nismo glasovali. Vendar bi morali o tem glasovati, ker je bil 60 zavrnjen in zaradi tega 62 ni brezpredmeten. In tu sem naredil napako, ker nismo glasovali o predlogu sprememb 62. Se opravičujem. In zaradi tega bomo sedaj glasovali o predlogu spremembe 62. Gospod Fernandez. Torej 62. Kdo je za? proti. Preverili bomo po imensko 62. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavarnjeno. 16 e, za, 22 proti, 3 je vzdržani. Sedaj pa 63. Po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. 63. amantma je zavrnjen. 20 glasov za, 21 proti. Sedaj pa 64. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto kompromis 14 za, proti, zdržani. 14 je sprejet. 70 e, za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 71. Ne, ta je brezpredmeten. 72 za, proti. Preverili bomo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 13 za, 20 proti, 7 zdržanih. 64 za, proti, zdržani. Preverili bomo. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejete 20 za, 18 proti, 2 vzdržana, 75 za, proti, vzdržani, sprejet. 73 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 76 za, proti. Preverili bomo. Preverjamo 76, eh, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 23 proti, 18 za. 77 za, proti vzdržani, zavrnjen. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, 15 prijet. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti. Preverili bomo, ker niste vsi dvignili rok. 82. Po imensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 16 za, 13 proti, 11 vzdržanih. Predlog spremembe 83 za, proti, vzdržani. Sprejet 84 za, 13 proti proti, vzdržani sprejet. 85 za, proti, vzdržani sprejet. 86 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, nisem pa prepričan, bomo poimensko preverili, glasujemo o 86. Konec glasovanja. Sprejet z veliko večino. Prosim, dvigujte roke. Hitreje bo šlo 87 za, proti, stršani, zavrnjen 88 za, proti, stršani, zavrnjen 89 za, proti, stršani, zavrnjen 90 za, proti, zdržani, zavrnjen. 91 za, proti, zdržani, zavrnjen. 92 za, proti, zdržani. Preverili bomo, ker pač vsi ne dvigujete roke torej 92 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavarnjen. 20 proti 21 glasov. E, 93 za, proti, zdržani, zavarnjen. 94 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 16 za nasproti. Gospa Gardja Zabal, smo že glasovali. Spet zahtevate glasovanje po delih, vendar mi sajamo iz načela, najprej glasujemo o kompromisu. In mi smo že glasovali o kompromisu. mi pač eh, želimo ločeno glasovanje o delu kompromisa. Eh, Dosti krat pač eh, v poročilih glasujemo ločeno tudi o delih kompromisa. Ne moramo spreminjati pravil. Mi smo sedaj glasovali o kompromisu in mi smo hoteli pravzaprav umakniti del, ki ustreza predlogu spremembe 96 gospoda Ashworta. Tu gre za del eh, particularly concerning the eh, eh, intergroups door can be further developed. To je kompromis 16. 16. Se pravi, tu bi imeli glasovanje, ločeno glasovanje in sicer prvi del se ustavi pri besedah interpretation on demand, prvi del do besedic on demand. Je vsem jasno? Če je vsem jasno, glasujemo o prvem delu. Kdo je za prvi del? Hvala. Kdo je proti? Nikoga, tudi nič vzdržanih. Se pravi, prvi del je sprejet. Potem pa glasujemo uh, o delu, ki se začne particularly concerning the activities. Kdo je za drugi del? proti. Sedaj poimensko preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet 20 za, 18 proti, 3 vzdržani. In s tem je sprejet kompromis številka 16 pred... Kdo želi besedo? Nihče. 98. E, kdo je za? Proti? Predlog spremembe 98. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. 99 za proti sprejet. 100 za proti preverjamo po imensko. Konec glasovanja. Sprejet 22 eh, glasov za, 17 proti 2 zdržana. 101. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 102 za. Preverjamo. 101 preverjamo. Hvala lepa. 101. Preverjamo, glasujemo. 101. Konec glasovanja. Sprejet 22 za, 18 proti. 102 za. Proti. To bomo spet preverili poimensko. 102 poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen 24 glasov proti 17 za. Kompromis 17. Kdo je za? Proti? Stršani sprejet. 108 za, proti. Mislim, da je zavrnjen, vendar preverili bomo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen 23 proti 17. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 110 za, proti, ne dvigujete rok, preverjamo, glasujemo. 110. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet 22 za, 18 proti, en ustršan. Kompromis 18. S ločenim glasovanjem, oziroma glasovanjem po delih v zadnjem delu. Prvi del, kdo je za? Gospod Depre, želite besedo? O drugem delu bi rad nekaj povedal. Nisem za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 sur la première partie. Se pravi, prvi del kompromisa. Brez stavka, ki ga želi črtati gospod Deprek. Kdo je za prvi del? Hvala. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Preverjali bomo poiminsko. Drugi del kompromisa 18. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet, 21 glasov za, 17 proti. 114. E, Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? 115 za proti. Preverili bomo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 za, 12 proti. Prosim, dvigujte roke. Sicer bomo veliko poimensko glasovanje. 116 za, proti. Zdržani, zavrnjen. 117 za, proti. Kdo se vzdrži? Mislim, da je sprejeto. Preverjamo 117 po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 24 proti, 16 za. 118 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 119 za. Proti. Stršani zavrnjen 120 za, proti, stršani zavrnjen 121 za, proti, stršani zavrnjen 122 za, proti, stršani sprejet 123 za, proti, stršani zavrnjen 123 za, proti, Mislim, da je sprejet. Preverili bomo po imensko 123. Konec glasovanja. Sprejet 24 eh, za 16 proti. 124 za proti. Stršani. Sprejet 125 za proti, stršani, zavrnjen. 126 za, proti. Ne dvigujete rok, preverjamo 126, poimensko. Konec glasovanja. Sprejete 28 za, 12 proti. 127 za se opravičujem, brezpredmeten, 128 za, proti, stršani, zavrnjen, 129, je brezpredmeten, Sto trideset torej 129 je brezpredmeten. Vendar mi o, sedaj glasujemo o 130. No, to je ista stvar, isti glas. 131, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 132 za, proti. Preverili bomo po imensko 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 22 proti, 17 za, 2 vzdržana. 133 za, proti. nisem videl rok. 133 za, proti, mislim, da je sprejeto. 134 za, proti. Eh, preverili bomo 134 po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen 20 proti 19 za 2 vzdržana. 135 za proti vzdržani. Sprejet. 136, 37, 38 za, proti vzdržani sprejeto oziroma so sprejeti. 139, 140, 141 za, proti, vzdržani, sprejeti, 142 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 143 z, ločenim glasovanjem na željo poročevalca. Believes that the funding for European political parties should not be increased. Sedaj najprej o tem o, o, poročevalca za, proti, vzdržani. To je zavrnjeno. Sedaj preostali del besedila 143, kdo je za? proti stršani zavrnjeno. Sedaj pa k uvodnim izjavam. Predlog spremembe ena za zdržani zavrnjen. Predlog spremembe dva za proti zdržani zavrnjen tri za, proti, stršani, sprejet. Predlog spremembe štiri za, proti, preverili bomo. Predlog spremembe štiri, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen, 20 proti 18, 3 vzdržani. Eh, predlog spremembe 5 za proti. Preverili bomo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 21 proti 17, 2 vzdržana. Predlog spremembe 6 je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis številka ena za. Proti. Stršani. Sprejet. Predlog spremembe deset. Za. Proti. Stršani. Sprejet. Predlog spremembe enajst. Za. Proti. Stršani. Mislim, da je zavrnjen, vendar bomo preverili poimensko. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjen 25 proti, 16 za. 12 za, proti, stršani, sprejet. Predlog spremembe 13 za, proti. Preverili bomo poimensko 13. Konec glasovanja. Sprejet 24 proti 12, 5 vzdržanih. Sedaj pa se približujemo k koncu. Glasujemo o celotnem besedilu v spremenjeni obliki, poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 27 glasov za, 14 proti. Sedaj smo uh, končali to glasovanje, bilo je nekoliko težko. S tem smo končali. Drage kolegice, kolegi, so še kakšno vprašanje? Ne vidim nobenih. Naš naslednji sestanek je načrtovan za 25. in 26. aprila v Bruslju. S tem zaključujem sestanek. Lep večer vam želim.